Gospe in gospodje, naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Švab. Kršitve zakonodaje o konkurenci. First, like Najprej dajem besedo gospodu Švabu. Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisarka Malstromova, kolegi in kolegice. Uvodoma želim eh, opozoriti na to, da se zahvaljujem podpredsedniku Almuni za dobro sodelovanje. Eh, no, njemu sem se želel osebno zahvaliti, ampak eh, lahko to sporočim tudi vam, gospa Malštrom, lahko mu sporočite, da smo zadovoljni z konstruktivnim sodelovanjem z njim in pa z komisijo. Eh, in, pa z komisijo. in tudi gospodu Kurukulosu se zahvaljujem Eh, zahvaljujem se mu za njegova prizadevanja pri tem dosiju v času grškega predsedovanja. Evropski parlament potrebuje ustrezno ureditev tega področja in tega ne bi mogli doseči brez eh, kolega Sančeza Poledo, kolega Epinga, Eh, zahvaljujem se Bernardu Rapkaju, Basu Eichhautu, eh, pomagala je tudi predsednica odbora Ekon in tako naprej. Nam je uspelo to, da bodo žrtve kartelnih sporazumov lahko sedaj uveljavile vse svoje upravičene zahteve in tožbe pred sodišči držav članic. To je pomemben napredek in to postane še bolj jasno, če vse skupaj zastavimo v kontekst iz leta 2010. Takrat smo dobili že 40. poročilo o politiki konkurence v Evropski uniji. Takrat smo omenili tudi uh, follow-on ukrepe uh, in s tem smo se uspeli izogniti grožnjam Eh, evropskega, eh, oprostite, ameriškega sistema kolektivnih tožb. To smo sedaj izključili iz evropskega sistema. Zato se zahvaljujem Evropske komisiji, pa tudi kolegom in kolegicam iz Evropskega parlamenta. S to potjo smo uspeli zagotoviti, da se bomo izognili razno raznim zgršenim ureditvam, ki obstajajo v ZDA to ne bo preneseno v evropski pravni red. Tukaj igrajo pomembno vlogo številni elementi, eh, no in to smo sedaj eh, potrdili tudi v prvi obravnavi. Eh, uspeli smo uveljaviti, da bo spoštovan evropski sistem z predvidenimi očkadninami v primeru kršenja pravnega sistema pri celi vrsti točk nam je uspelo doseči izboljšave v primerjavi z izvornim predlogom komisije. Razmerje med 12. in 13. členom, gre torej za vprašanje, eh, kakšni so privilegiji eh, posameznih pripadnikov kartelov. Te pravice so sedaj omejene. Dvojna vloga neposrednega ali posrednega tožnika lahko privede do tega, da bi večkrat bila vložena ista tožba in da bi večkrat bila uh, dodeljena očkodnina. To bi bilo nevarno za gospodarstvo Evrope, kajti še danes ZDA ugotavljajo, da njihova podjetja lahko dajo več. Uh, torej, ameriška podjetja dajo več denarja na stran za tožbe, kot pa za raziskave in inovacije. V Evropi zaenkrat velja še obratno in to moramo ohraniti. Drugič, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, nam je uspelo uveljaviti mehanizem prostovoljnega eh, plačevanja očkodnin. Na ta način smo omogočili tožnikom poceni možnost, da pridejo do svojih očkodnin, ne da bi morali podjetje tožiti. No, na koncu se bom vrnil še k drugim točkam. Hvala lepa, gospod Švab. Besedo dobi komisarka Mačstrom. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, v imenu podpredsednika Almunije se zahvaljujem kolegu Švabu za upravljeno delo, zahvaljujem se tudi gospodu Rabkaju in pa predsednici Ekona Sharon Bowles. No pa drugi, tudi drugi pomembni vprašalci v senci so sodelovali pri pripravi tega dosjeja. Na podlagi plodnega sodelovanja med vsemi tremi institucijami smo pripričani, da smo prišli do dobrega rezultata. Dobro je, da to sprejemamo danes, v zadnjem trenutku, preden se boste vsi posvetili volilnim kampanjam. Želim podariti pomembnost te direktive. Tisk je to omenil kot najpomembnejši dogodek v politiko konkurence v zadnjih deset, desetih letih. Gre za okrepljeno sodelovanje, ko je komisar Almunija bil pred vami na svoji predstavitvi pred štirimi leti, se je zavezal temu področju in zato danes razpravljamo o tem dosegu v običajnem zakonodajnem postopku in to bomo uspešno pripeljali do konca. Pred več kot desetimi leti je Evropsko sodišče prvič spoznalo, da ima vsaka žrtev eh, kartelnega ravnanja pravico do škadnine. Ampak v zadnjih letih smo videli samo malo uspešnih tožb. Potrošniki in majhna in srednje velika podjetja so samo državo dobili odškodnino za škodo, ki jim je bila povzročena. Ta direktiva je zato izrednega pomena. Državljanom in pa podjetjem omogoča, da zahtevajo odškodnino v primeru uh, kartelnih sporozumov. Direktiva eh, vsebuje uh, tudi pravila za odstranitev obstoječih ovir. Žrtvam daje boljši dostop do dokazov in eh, na lažji način bodo sedaj žrtve odpravile posledice kršitve eh, prava konkurence. Direktiva tudi pojasnuje odnos med eh, javnim in zasebnim izvajanjem prava konkurence, zlasti, ko gre za dostop do dokumentov. Besedilo, o katerim boste glasovali jutri, je, ohranja, spod, ohranja pobudo podjetij, da sodelujejo z organi konkurence skozi postopke sprave in druge postopke. To je dobra novica za žrtve um, kršitev prava konkurence. Komisija meni, da je besedilo dobro uravnoteženo. Po eni strani bodo žrtve lažje uveljavljale pravice, pravico do očkodnine, Po drugi strani pa bomo lažje izvali konkurenčno pravo strani ustreznih organov. Uh, Gospa Galpelc je naslednja. Hvala lepa. Spoštovani poslanci, poročevalci, v Evropski uniji obstajajo številne ovire za potrošnike, za podjetja, zlasti za majhne in srednje velika podjetja, ki ne uspejo uveljaviti svojih pravic. Te pravice jim a, pripadajo, ampak jih izgubijo, če pride do kršitve konkurenčnega prava. Današnja razprava je izredno pomembna. Te ovire bodo s pomočjo tega poročila odstranjene. Ta proces se je začel že pred devetimi leti in je bil zelo dolg. Ampak eh, dobro upravljeno delo pač zahteva dovolj časa. Zadovoljna sem, da smo sedaj prišli do dobrega rezultata. Vsi so bili uh, močno vključeni v to delo. Kolega Švab, tudi moj kolega, je bil zelo učinkovit pri tem delu in želim eh, se zahvaliti kolegu Švabu, da mu je uspelo pripeljati ta dosje do konca. Čestitam mu, gre za dobro priložnost. Žrtve po celotni Evropski uniji bodo sedaj, eh, torej njim bodo sedaj zajamčene njihove pravice, istočasno bomo obvarovali naš pravni red in dobili bomo okvir, ki ni pretiran, ko gre za eh, uveljavljanje lastnih pravic predlog je zelo dober, sedaj imamo dobro pravno podlago za nadaljno delo, ukvarjali smo se tudi za vprašanjem kolektivnih tožb, komisija je spregovorila o tem, govorila je o dostopu do dokazov in o izvajanju odločitev. Vse to je bilo obravnavano v predlogu. ...ješ kötelezettségei között is, és biztosítékokkal szolgálhat a jogi... Ampak pomembno je tudi um, da imamo dovolj jamstev, dovolj garancij za primere zlorab. Sistem, ki smo ga oblikovali, bo učinkovit. Vsem tistim, ki bodo zahtevali vrnitev svojih pravic, bomo to omogočili. Poskrbeli pa smo tudi zato, da ne bo preveč um, birokracije. Sistemu pa žal ni nekaterih spodbud, nepotrebnih spodbud, um, ki bi um, onemogočile nekatere nepotrebne zahtevke. V naših razpravah smo vedno želeli doseči konsens. Naj postrežem s primerom. Če se je nek eh, pristojni organ odločil ali pa meni, da je zahteva nesorazmerna, potem pač plačilo ne bo izvedeno. Določbe, ki so v svežnju, so povsem jasne. Vedeli smo, da ima precej žrtev težave z rokom, v katerem morajo podati svoje pritožbe. Zato smo to spremenili. Vsi moramo opraviti delo tako na ravni na držav članic, kot tudi na ravni Evropske unije. Hvala. Gospod Sanchez. Hvala, predsedujoči. Kot poročevalec za zeleno knjigo za škodo v primeru konkurenčnosti, sem dosegel pred sedmimi leti, da smo v parlamentu sprejeli resolucijo in eh, takrat sem kot poročevalec v svoji skupini eh, predstavljal to resolucijo in zato lahko izrazim svoje zadovoljstvo s to zakonodajno pobudo, eh, ki izhaja iz triloga in zato želim čestitati vsem poročevalcem in soporočevalcev, ki so z mano k temu prispevali. Tako bodo ehm, bolj spoštovane pravice evropskih državljanov in tudi enakopravnost na notranjem trgu bo zagotovljena. E, konkurenčnost je eno temeljnih načel Evropske unije že iz časa rimske pogodbe in zato je Evropska unija tudi bolj svobodna in bolj demokratična. Pri tem pa gre tudi za stebr zasebnih dejavnosti, ob spoštovanju pravnih predpisov in eh, za spoštovanje predpisov za vzpostavljanje reda in pravil v primeru nespoštovanja obveznosti. Za neprimerna ravnanja so predvidene sankcije, to pa ni vse. Predvidene so tudi odškodnine za žrtve nelojalnega ravnanja. In zakaj je to tudi bolj demokratično? Zato, ker je prvič zdaj tudi parlament vključen v sprejetje um, zakonodajnega predpisa, ki zadeva področje konkurenčnosti. In zato se želim zahvaliti tudi komisarju Almuniji, ki je veliko prispeval k temu. Demokratično načelo pomeni, da je parlament vključen v vse tiste dejavnosti, eh, s katerimi se zauzemamo za zaščito temeljnih in drugih pravic evropskih državljanov. Direktiva za varovanje konkurenčnosti eh, se zato usmerja tako, da ne bo več negotovosti in da bomo lahko reševali spore. Imam, eh, predvideva možnost za pritožbe in možnost možnost za očkodnine. To pa ne pomeni pretirane očkodnine, ne pomeni pa tudi um, sankcijskih očkodnin oziroma kaznovalnih očkodnin. Vsekakor pa se s to direktivo skuša zagotoviti tudi to, da se te možnosti ne bi uporabljalo na diskriminatoren in nepravilen način. Treba bo upoštevati pogoje, tudi pogoje za dostop do arhivov in plačilo očkodnin ne bo iz, ne, se ne bo smelo izkoriščati za uh, spodkopavanje, za, za podpihovanje sporov, ampak za razreševanje nepravilnosti. Predpise imamo tudi za člane Eh, kartelov in za ravnanje v primeru karteljnega delovanja. Eh, ravno tako vzpostavljamo uravnotežene predpise za porazdelitev stroškov in drugih bremen. In zato za konec, čeprav nismo vključili tudi eh, kolektivnih podjemov v to direktivo, je še zmeraj njen ustroj predvsem pozitiven. To je zadnje zasedanje tega sklica parlamenta in zato bi se želel še enkrat zahvaliti za to možnost, da smo lahko eh, delali in sodelovali v Evropskem parlamentu pri tem delu, ehm, kar mi je bilo veliko zadovoljstvo. Veliko zadovoljstvo nam je, da smo iz Evropske unije naredili prostor solidarnosti, eh, svobode in sodelovanja. Hvala lepa. Hvala, gospod Ajkaut. Najlepša hvala, predsedujoči. To je tipično evropsko vprašanje in tudi tipična evropska izkušnja. Tukaj govorimo o zakonodaji, o konkurenci. Veliko državljanov in veliko podjetij čuti posledice te zakonodaje, kajti to je izjemno pomembna zakonodaja. Treba je zagotoviti, da lahko potrošniki in pa MSP prejmejo ustrezne očkodnine, če trpijo kakšno škodo če se krši zakonodaja konkurenciji. Gospodu Švabu, poročevalcu, se želim zahvaliti. Včasih eh, smo precej burno razpravljala, čeprav se med seboj spoštujemo. In zato se želim gospodu Švabu zahvaliti za to eh, delo, ki ga je upravil. Rezultat, ki ga je dosegel, je izjemno dober. Gospod Švab ima eh, trdo zunanjost, ampak mehko sredico. Tako da z njimi je bilo zelo prijetno sodelovati. To je zakonodaja, ki bo res pomagala potrošnikom in MSP-jem, kar je bil naš cilj. Še en pomemben vidik um, pri tem pa je, da moramo spodbuditi tiste um, žvižgače v podjetjih, ki nam sporočajo um, pomembne informacije, ki nam sporočajo o tem, da gre za kartelne dogovore. In pomembno je, da imamo v podjetjih takšne pogumne osebe. ti pa ne morejo večkrat, oziroma ti ne morejo kar tako priti pred sodišča in tožiti podjetje. Zato je dobro, da imajo možnost se obrniti na nekoga. Gospod Švab je omenil tudi kolektivne eh, tožbe, kolektivne škodnine, kar je zelo pomembno in upam, da bomo lahko tudi v prihodnem mandatu o tem še razpravljali in dosegli res eh, želeno, želen učinek. Hvala. Hvala. Gospod Tomašič u potpunosti podržavam ovaj prijedlog. Hvala lijepa. Popolnoma podpiram ta predlog, saj so cilji, ki si jih zastavlja, nujen predpogoj za vzpostavitev pravega prostega trga. Zaradi tega naša unija tudi obstaja med drugim. Potrebujemo pa seveda politične in pravne predpostavke, če želimo, da bi se takšno kvalitetno direktivo lahko zares izvajalo po celotni Evropski uniji. Pri tem moramo računati seveda na neodvisnost in učinkovitost pravosodnih sistemov v državah članicah, pa tudi na vzpostavljeno, pošteno in uravnoteženo poslovno klimo, v kateri kršitve pravil o konkurenci eh, dejansko pomenijo incident, ne pa modus operandi. Nažalost pa moramo ugotoviti, da kar v nekaterih državah članicah eh, tem predpostavkam ni zadoščeno in zato pričakujem, da bo takšna direktiva eh, se lahko res izvajala in da ne bo ostala samo črka na papirju. Hrvaška je samo ena med državami, v katerih politični establishment že leta na trgu ustvarja svoje igre na rovaš manjših, torej večji na rovaš manjših in tako se sistemsko vse skupaj uničuje. To ni slučajno. To je stvar politike eh, v povezavi z velikimi poslovneži. Brez reforme pravosodja, ki je predpogoj za pravo boj proti korupciji, ta kakovosten okvir ne bo pripeljal do bistvenih rezultatov. Hvala lepa. Ma, Hvala. Kot vidim, gospe Anders Dutter ni v dvorani, tako da začnemo s postopkom. Pritegnite pozornost predsvetujočega. Prvi je gospod Kelly. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pohvaliti želim komisarja Almunijo in pa vse ostale, ki so upravili delo pri tem uh, svežnju v zadnjih letih. Mislim, da sicer pohvale ni dobro izrekati prepogosto, ampak tukaj je pohvala na mestu. Poročevalec, kolega gospod Švab, je opravil odlično delo. Naše delo pa je, da švaba, gospod Švaba spodbujemo, da še naprej eh, dela na tem področju, kajti gre za izjemno pomembno področje, gre za zakonodajo o konkurenciji. Številni menijo, da se dogaja precej krivic, nepoštenosti, ampak ne vedo, kaj ukreniti zopr to. In zdaj jim dajemo možnost, da se lahko s temi zadevami spopadejo na sodiščih, izven sodišč in dosežejo pravico. Hvala. Hvala, še pa še gospod Stolajan, ki je zadnji. Najlepša hvala, gospod predsedojoči gre za izjemno pomembno poročilo. Zelo želim čestitati vsem, ki so sodelovali pri nastanku tega poročila. Izpostavil bi dvoje. Prvič, bolj intenzivno sodelovanje med komisijo in pa nadzornimi organi v državah je več kot samo zaželeno. Potrebno je, nujno je. Omenjeni morajo eh, spremljati, morajo biti na izkrivljena trga in tudi ukrepati. Drugič, želim omeniti določene sektore, naprimer energetski sektor, sektor trg zemljskega plina. Tukaj sploh ni nobene konkurence in Evropska komisija je skupaj z mednarodnim denarnim skladom konkurenco v tem sektorju sicer spodbudila, ampak to je vodilo samo še večje skrivne trge. Hvala. Najlepša hvala, gospod Stolojan. Postopek pritegnite pozornost predsedujočega je končan. Besedo predajam gospe komisarki Malmstromovi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, in hvala vsem za to kratko, ampak izjemno pomembno razpravo. Moj prispevek bom podala v imenu eh, gospoda podpredsednika komisije, gospoda Almunija, ki ga žal ni z nami. To poročilo in to, ta zakonodaja je pomemben korak v boju proti kršitvam. Vsi potrošniki, MSP in podjetja bodo lahko pred nacionalnimi sodišči v vseh državah članicah zahtevali svoje pravice. Očkodnine bodo pripadle žrtvam, ki so dejanske žrtve teh m, mm, postopkov. MSP in potrošniki so pogosto ob koncu trgovinske verige, zato njihov glas ne pride do izraza. Zdaj bo to možno. Tudi očkodnine so zelo pomembne. Dobro je, da smo preprečili splačilo večkratnih očkodnin za isto stvar. Hkrati pa besedilo tega eh, predloga ureja več zakonodajnih eh, predlogov, več zakonodaj. Več zakonodaj. ohranili in spodbudili smo tudi načelo sorazmernosti ter tudi upoštevanje temeljnih pravic vseh žrtev. Še enkrat se želim v imenu komisije zahvaliti tako poročevalcu gospodu Švabu, kot tudi vsem poročevalcem v senci gospod Bowles eh, in ostalim. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod Malmstromova. Ob koncu besedo dodajem, eh, dajem še gospodu Švabu, poročevalcu, za dve minuti. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Hvala, zelo sem vesel, da ste odsoj z nami. Hvala tudi gospej Malmstromej, ki je nadomešča gospoda Almunjo, ki ga žal ni v dvorani. Vsem se želim zahvaliti, ki so, so spregovorili v okviru pričajoče razprave. Bi pa izpostavil nekaj. Tukaj se moram še enkrat iz vsega srca zahvaliti gospodu Sančezu, ki ga žal ni več v dvorani. Bil je zelo konstruktiven kolega, zelo dobro smo sodelovali, pogrešal ga bom v prenadaljem delu. Tudi gospodu Aikautu se zahvaljujem. Pogrešam tudi nekaj liberalcev v okviru te razprave. Vsem se zahvaljujem. Gospa komisarka, ena zadeva pri tej direktivi pa je še sporna. Odločitev da je glavna priča uh, znotraj postopka zaščitena, politično gledano za mene ni dovolj dobro oblikovana. Sicer imamo tu kar precej varovalk, ampak eh, vseeno se mi zdi, da bomo izpostavljali nekaterim nevarnostim, česar pa ne razumem. Ne morem razumeti, zakaj je tako. Uh, Komisija je skušala omenjeni 11. člen oblikovati na način, kot ga je, ampak ne vem, kako naj to izvajajo eh, potem tiste, tisti pristojni organi držav članicah, ki zaenkrat še nikoli niso imeli takšnih kronskih prič. Morda bodo ta predlog komisije vzeli preveč dobesedno. Tako da ta omenjen predpis, ta določba bo verjetno dvignila precej prahu v prihodnih petih letih. Vseeno pa mislim, da bomo našli tudi ustrezno rešitev za to težavo. Gospa komisarka, mislim, da smo uspeli z direktivo preprečiti nekatere precej optimistične poskuse tožb. Prav tako pa smo zagotovili tudi um, spoštovanje pravic potrošnikov, MSP-jev in vseh ostalih podjetij. Upam, da bo ta predlog jutri tudi podprt. Hvala. Najlepša hvala, gospod Švab. Razprava z tem je zdaj končana. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Kratca Cagaropolo v zvezi z evropskimi dolgoročnimi investicijskimi skladi. Danes se kar dobro držimo predpisanega urnika.